izvajalcem potrebujemo pa solidno osnovo in to pomeni eh, za ključe konfliktov v okviru STO-ja. Hvala, kolegica. Odbor za glasovanje ju, eh, o tem bo jutri ob 11.30. Sedaj Gremo naprej na naslednjo točko, to je vprašanje za ustni odgovor za komisijo in sicer pobuda glede cepiva proti tuberkulozi, um, frakcija Alde in drugih pobudnikov. Dajem besedo gospodu Georensu za pet minut. Gospod Georens, želite imeti besedo za pet minut? Gospod kolega Georens. Kolega, želite spregovoriti? ali ne? Ja, vendarle. Trikrat sem poskušala, pa nisem bila uh, zelo uspešna. Dajem vam besedo za pet minut. Hvala lepa, gospa predsednica. Vesel sem, da lahko podprem pan evropski uh, eh, projekt, ki je pomemben za Evropo in za države v razvoju, s katerim uh, želimo dejansko odpraviti tuberkulozo z cepljenjem um, 7 milijonov oseb je leta 2009 umrlo zaradi tuberkuloze. E, to pomeni, e, da na e, dan umre 4700 oziroma 4700 na dan in tuberkuloza je tipičen problem držav v razvoju. Eh, pravijo, vendar to je napaka. Vendar eh, v eh, Veliki Britaniji, v, na Irskem je bilo tudi nekaj mrtvih zaradi te bolezni. To pomeni, da je ta bolezen še vedno na naši celini, tudi v Rusiji, v Moldaviji. Torej, namen te pobude je, da se ustvari učinkovito cepivo ob spremljivih cenah. In naj povem naslednje. Zdravje nima cene, ima pa eh, oziroma eh, ima pač, eh, nima cene ima pa, eh, predstavlja pa lahko eh, strošek in mi moramo te stroške dobro porazdeliti. Eh, Pacijenti severa morajo plačevati više cene, kajti sicer bo zmanjkalo denarja za raziskave. finančni prispevek na jugu je lahko samo simboličen in zaradi tega je potrebna naša solidarnost, da pač to nadoknadimo. Druga pripomba. Eh, pobuda TBVI je umeščena tudi v strategijo e-, Evropska unija 2020. Mi se moramo vprašati, ali lahko pravočasno določimo prednostne nalogo na področju zdravja. Tretjič, eh, to seveda ne izključuje dodatnega financiranja eh, velikih akterjev, kot je naprimer Svetovna banka. Druge države, kot naprimer ZDA, eh, Kanada in tudi druge države, ki jih zadeva tuberkuloza, Eh, eh, ali eh, ker pač je zbolelo njihovo prebivalstvo ali pa zaradi eh, solidarnosti na mednarodni ravni, morajo tudi dati eh, svoj eh, prispevek. Potrebno je partnerstvo med. Eh, Eh, eh, zasebnim in državnim sektorjem in na ta način bomo lahko financirali eh, to področje, kajti sicer bo seveda trpelo prebivalstvo. Hvala lepa. Hvala. Kolega, sedaj dajem besedo gospodu komisarju Čolosu. Leta 2008 je ta pobuda TBVI nastala kot partnerstvo med javnim in zasebnim sektorjem eh, in to je tudi umeščeno v sedmi eh, raziskovalni eh, program za to, da bi pridobili pomembna dodatna sredstva za to področje. E, razvijajo se nova cepiva, sedaj smo e, še v predklinični fazi in mi ne razpolagamo e, s kliničnimi sredstvi in zaradi tega tudi ne moremo dokazati, da je cepivo v pripravi boljše, bolj učinkovito od cepiva, ki se sedaj uporablja da bi na trg dali novo cepivo, moramo seveda dokazati večjo učinkovitost eh, in mi še vedno torej nimamo teh pomembnih podatkov. Pobuda TBVI ni izolirana, je povezana z drugimi pobudami, ki podpirajo klinične študije. Mi imamo tudi eh, Evropsko eh, partnerstvo za eh, klinične študije in to je, je tudi pobuda, eh, v kateri sodeluje 14 držav članic na podlagi 185. Eh, člena in tu smo tudi dali na voljo eh, finančna sredstva, da bi tu olajšali eh, klinične študije, naprimer eh, na področju AIDS-a in eh, drugih bolezni. Ta program naj bi eh, po, Eh, poskrbel za to, da se dopolnijo eh, preizkusi, ki sedaj tečejo in mm, treba je seveda tudi zaključiti študije v zvezi s cepivom proti tuberkulozi. Vzpostavljena so eh, javno-zasebna partnerstva na različnih področjih, tudi pri TBVI-ju. TBVI bi lahko postal učinkovit instrument v prihodnje, vendar treba je opraviti analizo tveganja in analizo uh, tega eh, projekta. Uspeh zaenkrat še ni zagotovljen zaradi tega, ker eh, pač še vedno tečejo poskusi, rezultati še niso na volji. Komisija bo tudi Eh, analizirala model s finančnimi institucijami, pomagali bomo razviti koncept, ki bo eh, tudi eh, upošteval, ali bi lahko ta projekt vključili v praktično izvedbo strategije EU 2020. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar, sedaj pa v imenu poslanskih skupin najprej. Um, gos... gospa Karvajo v imenu ljudske stranke. Hvala, gospa predsedojoča, gospod komisar. Eh, učinek tuberkuloze po vsem svetu zbuja skrb kljub doseženemu napredku. Priča smo vedno večji rezistentnosti in nimamo dovolj znanstvenih raziskav. Eh, 2 milijona eh, oseb na leto zboli za to boleznjo. Mi pozdravljamo pobudo EU eh, za boj proti tuberkulozi. Eh, zahtevamo pa še dodatne znanstvene raziskave in nove metode zdravljenja. Nova cepiva so verjetno najučinkovitejši pristop Eh, za to, eh, da bi se izognili eh, smrtim zaradi infekcijskih bolezni. Zelo pomembno pa je, da tudi države v razvoju dobijo možnost za to vrstno terapijo. Kot že rečeno, je bil dosežen napredek, nahajamo se torej na pravi poti. EU bi morala to bolj usklajeno delovati, spodbujati evropske raziskave zato, da bi eh, se hkrati borili tudi proti revščini, ki je povezana tudi s to boleznjo. In v državah v razvoju je to še posebej eh, potrebno, eh, ko zdravstvene službe ne izpolnjujejo vseh zahtev. Kakšni napori so še potrebni na tem področju in kako bi lahko rezultate raziskav uporabili v korist prebivalcev? v okviru strategije Evrope 2020. Hvala. Sedaj pa za socialiste in demokrate, gospod Kešman za dve minuti. Najlepša hvala, predsedujoča. Vedno eh, je dobro videti vas eh, na predsedniškem stolu, kadar govorimo o stiski drugih. Eh, pridružujem se temu, kar je povedal gospod Görens in bi šel še nekoliko dlje. Res je, tuberkuloza je pomemben. Eh, zdravstveni dejavnik in predstavlja drugi največji vzrok smrti zaradi nalezljivih bolezni na svetu. Od 1,6 do 2 milijona ljudi letno umre zaradi tuberkuloze in evropsko financiranje je uh, vzpostavilo celo, cel seznam uh, eh, potencijalnih novih uh, cepiv, ki so zdaj v prvi in drugi fazi kliničnih preizkusov. Nažalost, in to je težava, eh, sistemi financiranja, vključno z eh, partnerstvom za klinične preizkuse, namenjajo zelo malo sredstev za zelo drage preizkuse eh, v fazi 2 in 3. Ti preizkusi pa so ključni, da se dokaže, da je zdravilo varno. Imamo torej potencijalne kandidate za nova zdravila in potrebno je dokazati, da so ta zdravila oziroma cepiva varna in eh, potrebno jih je licencirati. Zato prosimo komisijo za dodatna sredstva in sprašujem, ali bodo pravila za eh, novo partnerstvo za klinične preizkuse omogočile financiranje gradnje. Eh, centrov za klinične preizkuse, ključno z epidemiološkimi študijami in ali komisija razmišlja o kom konkurenčnih sistemih financiranja za zadnjo fazo eh, testiranja eh, cepiv za zapostavljene bolezni, kot je tuberkuloza. Najlepša hvala. Hvala, kolega. Hvala, da ste spoštovali tudi predviden čas. Eh, za eh, neodvisne poslance dajem eh, besedo gospe Vertman. Hvala. Tuberkuloza je danes široko razvita v revnih državah. Tretjina svetovnega prebivalstva velja za inficiranega, 3 eh, milijone jih eh, letno umre. Po oceni WHO imamo eh, sedem smrtnih primerov na uro. In uh, to je zlasti tudi uh, posledica uh, okuženosti za virom HIV, ima pa tudi nekakšno renesanso uh, zaradi uh, turizma. Zato je treba zajeziti to bolezen. Člo, človek je deni gostitelj mikobakterije, tuberkuloze uh, in iz korenine ne bi bilo možno uh, vendar pa imamo vedno več rezistentnih klic. Obstajajo nova cepiva v skladu za študijo, eh, skrajša dejanje vitamina eh, D, eh, zdravljenje tuberkuloze. Ali komisija deluje tudi na tem področju? Hvala. Sedaj sledijo še druge govornice in govorniki. Najprej gospod Kakmarep. Gospe in gospodje, Štiri leta pred rokom za uresničitev razvojnih ciljev tisočletja je število primerov tuberkuloze po svetu še vedno vzrok za zaskrbljenost. Tuberkuloza je ozdravljiva, vendar pa nažalost predstavlja resno državo v državah v razvoju, sploh v, Agi, v Aziji in v podsaharski Afriki. Po zadnjih ocenah skoraj 2 mil, milijardi ljudi eh, nosi eh, klice tuberkuloze. To predstavlja tretjino svetovnega prebivalstva, vsak deseti pa bo tudi zbolel za tuberkulozo. Eh, revne regije eh, so pogosto prizorišče okužb, ker se tuberkuloza razvije eh, tudi kot posledica stresa, slabih življenjskih pogojev in slabe hrane. Seveda je tam na teh področjih pomakljiva tudi zdravstvena oskrba vlade držav razvoju ne namenjajo dovolj sredstev eh, zdravstveni oskrbi. Poleg tega so tudi zdravstvene storitve na podeželju slabe zaradi pomankanja sredstev in zdravnikov. Države z omejenimi finančnimi sredstvi so torej tiste, ki eh, najbolj trpijo in pogosto so to podeželske države. Eh, malo držav nameni eh, več kot 5 odstotkov BDP. Eh, za zdravstvo drž pri državah v razvoju pa je ta delež samo 2 odstotka in pol. Torej ni mogoče povečati teh sredstev v državah v razvoju brez zunanje pomoči, kot je omenil tudi gospod Gerns. Tuberkuloza ni samo velik zdravstveni problem, ampak je tudi gospodarski in socialni problem, kajti eh, prispeva k pacu produktivnosti. To pa pomeni, da se moramo na ta problem odločno odzvati in da moramo poskrbeti, da bodo ta cepiva čim prej na voljo. Hvala, sedaj pa gospod Korteš Lastra, Rikardo. Hvala, gospa predsedojoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Eh, zdravje eh, je odprto vprašanje v okviri milenijskih ciljev boja tudi proti revščini umrljivosti otrok eh, za izboljšanje zdravstvenega položaja, boj proti AIDS-u, malariji in tudi eh, tuberkulozi. Eh, vsi prisotni tukaj vedo, eh, da pri uresničevanju teh ciljev zaostajamo. Sprejeti je potrebno ustrezne ukrepe, potrebujemo dodatna sredstva za zdravstvene programe v državah v razvoju. Dostop do brezplačne zdravstvene oskrbe bi moral biti omogočen vsem. Lokalne inicijative Eh, za boj proti AIDS-u, malariji in tuberkulozi je treba podpreti. Hkrati pa je potreba, eh, gospod eh, komisar, nuditi ekonomsko podporo za to, da se bodo te države lahko razvijale naprej, razvijale zdravstvene eh, sisteme, ki bodo uspešni. To bi bil verjetno najboljši pristop za to, da bi okrepili odgovornost in pomagali najbolj labilnim eh, skupinam prebivalstva. Hvala. Hvala, gospa Zaborska, za dve minuti. Pani predsednička, pan komisar. Gospa predsedujoča, gospod komisar. Tuberkuloza je eh, ena od največjih pandemij poleg malarije in ajca in ima velik vpliv na države v razvoju. Neposredno vpliva na te države. Eh, in eh, bistveno eh, učinkuje tudi na gospodarske razmere, vendar pa tudi druge države niso imune na to bolezen. Ne moramo na to bolezen gledati zgolj kot na zdravstveni problem, ravno tako to ni problem, ki bi bil vezan zgolj na človeško vedenje. Tu gre za solidarnost in to je tisto, kar terja globalni pristop. Žrtve v državah v razvoju eh, postanejo žrtve, ker zdravstveno skrba, ki jim je na voljo, ni zadostna. Investirati moramo v raziskave, eh, vlagati moramo v cepiva, ki eh, se bodo lahko spopadla z novimi komplikacijami in z novimi trendi v razvoju patogenov. Naj opozorim na tiste junake, ki se vsak dan borijo proti tuberkulozi, zato da imamo možnost v boju proti tej bakteriji. E, tudi mi imamo možnost pomagati tem državam, da uresničijo razvojne cilje tisočletja. Podpreti moramo zdravstveno osebje v državah v razvoju. Zdravstveno osebje odhaja v druge države, ker je proračun za zdravstvene storitve v teh državah iz leta v leto manjši. Naš pristop k reševanju teh težav mora biti globalen. Osredotočiti se moramo ne samo na raziskave in na farmacevski sektor, ampak tudi na druga področja, saj eh, so raziskave dolgoročne. Hvala, sedaj prehajamo na postopek Catch the Eye, kar nekaj govornikov se je že prijavilo, gospod Nikolašik. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, dragi kolegi in kolegice. Rad bi poudaril, da tuberkuloza nažalost še ni izkorninjena in skoraj dva milijona ljudi vsako leto umre za to zelo resno boleznjo. Zelo pomembno je, da se tega zavedamo in zato pozdravljam pobudo komisije, saj ne govorimo zgolj o pandemiji AIDS-a, ampak govorimo dejansko o tuberkulozi. Tuberkuloza eh, terja življenja številnih ljudi in strinjam se s tem, da moramo financirati raziskave novih cepiv. To je seveda res, ampak kot je dejala komisija, nova cepiva še niso na voljo. Še vedno smo v fazi predkliničnih eh, poizkusov. Nismo še začeli preučevati učinkovitosti v realnem življenju. E, zato vsekakor prosim, da bi raziskavam namenili več sredstev. Gospod Anasesko, za eno minuto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 je tuberkuloza en glavnih vzrokov eh, smrti na področju nalezljivih bolezni. In to upravičuje tudi zaskrbljenost eh, pri zdravstveni organizaciji. Medicina danes zelo napreduje, vendar pa moramo priznati, eh, da Eh, klasična uh, cepiva, kot je PCG, ne zadoščajo več, jih moramo nadomestiti z novimi cepivi. Potrebno je okrepiti raziskave na tem področju, potrebni so tudi novi viri financiranja. Eh, kot naprimer eh, javno-zasebna partnerstva. Prav tako eh, bi take pristope lahko napravili bolj privlačne za podjetja in nasploh bi, bi potrebovali več virov. Gospod Kelly, najlepša hvala. Tuberkuloza je pred dobrega pol stoletja divjala po Irskem in je pobila veliko eh, mladih in starih. Na srečo je potem bolezen izumrla in cepljenje se je ustavilo za 36 let, vendar pa eh, se je bolezen vrnila in eh, lani je v mojem volilnem okrožju eden od otrok izbolel za to boleznijo. Seveda gre za širši problem. 2 eh, milijardi ljudi nosi bakterije eh, in pred nami je velika naloga, če želimo do leta 2050 izkoreniniti to bolezen. Raziskave so ključne in Evropska unija si tukaj zaši, zasluži čestitke. Čeprav smo za eh, ZDA in Japonsko nasplošno pri raziskavah, smo tukaj vodilni. Še posebej danski znanstveniki so uh, uspeli eh, pripraviti cepiva tudi za latentno obliko bolezni. Najlepša hvala. Gospod Ferrer ima besedo. Hvala, gospa predsedojoča. Eh, štiri leta pred iztekom roka za uresničevanje ciljev tisočletja je tuberkuloza še vedno bolezen, ki zahteva 2 milijona smrtnih žrtev na leto. To je dober primer za neravnovesje v svetu, kajti to je bolezen, eh, ki se ne pojavlja prav veliko v industrijskih državah. Eh, Eh, in eh, tuberkuloz in druge bolezni ne bo mogoče premagati brez ustreznih javnih zdravstvenih sistemov, ki bodo dostopni za vse prebivalstvo eh, in ustrezna oskrba je bistvenega pomena. Razvojna pomoč mora zato igrati pomembno vlogo, spodbujati mora tudi programe cepljena. Poleg tega potrebujemo še več. Sedaj moramo premagati tudi za dolžitve, kaj te to povzroča.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 pa je posledica eh, sramotnega zdravstvenega zakona iz leta 2006, ki je uvedel eh, profitno usmerjeno novo politiko. Revščina igra pomembno vlogo pri razvoju te bolezni. Podobno velja za brezdomstvo. Prepričan sem, da eh, preprečevanje in eh, pro, programi eh, presejanja so pomembni. Cepiva mora biti eh, na voljo vsem delom prebivalstva in le to bo pripeljalo do bolj zdrave družbe. Za zaključek eh, debate pa še enkrat dajem besedo komisarju Čološu. Najlepša hvala. Poskušal bom dati nekaj odgovorov na to, kar je bilo izpostavljeno. Potrebno je več eh, raziskav, to sem že povedal v svojem uvodu. Komisija išče načine, da bi bolj financirala eh, ta program proti tuberkulozi in rešitev bi bila lahko v tem, da obnovimo program. In eh, da bi pač eh, dali več sredstev, komisija razmišlja tudi o tem, da bi eh, eh, že eh, dali drugo fazo programa. Torej, program raziskav proti tuberkulozi prejema zelo veliko denarja, vendar treba je storiti več. Javno-zasebno partnerstvo je tudi nekaj, kar je treba preučiti. treba je pač eh, tudi najti eh, načine eh, za klinične študije, za to, da vidimo tudi, kakšna je učinkovitost. Zaenkrat dejansko tudi ne vemo, ali bi večje financiranje dejansko preneslo bolj pozitivne izide. Eh, seveda moramo biti pozorni na razvoj eh, odpornosti, rezistenc. Če govorimo o zdravstvenem sistemu v Evropski uniji in tudi v eh, državah v razvoju, v Evropski uniji ima komisija Eh, pomembne cilje in sicer spodbuja različne programe v državah članicah, eh, ki naj bi investirale v zdravje in eh, tudi na področju raziskav in inovacij. Poskuša komisija spodbujati države članice naj investirajo več v raziskave in inovacije na področju zdravja. Eh, to je tudi pomembno spriča staranja prebivalstva. Za države v razvoju je Evropska unija zelo veliko storila že z skladom za razvoj eh, na področju zdravja. Je treba seveda še veliko narediti, to je vprašanje, s katerim se bo komisija še ukvarjala. Uh, upam, da sem lahko dal nekaj odgovorov. Vsekakor vam zagotavljam, da smo pozorni eh, na to vprašanje in tudi na eh, področje raziskav. Najlepša hvala, gospod komisar. Ob zaključku razprave smo dobili resolucije ALDE, resolucijo zelenih, resolucijo EFDNGL.